razprava v prihodnosti pomagala uravnotežiti eh, ta predlog Evropske komisije in eh, da bomo vzpostavili instrument, ki bo usmerjen eh, k povpraševanju in ki.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 način tudi damo zelo jasen signal eh, eh, trgom in pa eh, zunanjim partnerjem, da se Evropska unija lahko ustrezno odzove na takšno krizo, da je na takšno krizo pripravljena. Kar se mi zdi najpomembnejše pri tem instrumentu je ta avtomatičen vidik če uh, tega vidika ne bomo ohranili, potem ta instrument ne bo mogel uh, uh, izvesti svojih učinkov. Res je, da 33 milijard ni, ne vem uh, kako. Uh, uh, velik znesek, ampak vseeno pa je pomembno, da se ta instrument ohrani in ko se bo opredelilo, eh, kako bo ta instrument deloval, je za okvir oziroma lesna sredstva Evropske unije. Kar pa manjka pri vsem tem in s tem se strinjam z gospod eh, Beres, pa eh, jamstva za eh, eh, brezposelnost. Vedno več držav je temu naklonjenih in zato bi ta parlament naredil napako, če tega ne bi vključil v ta predlog. Najlepša hvala, gospod Murešen. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, dobro jutro, dragi kolegi. Najprej bi se rad v imenu odbora Ekon zahvalil obema soporočevalcema Pervanš Beres in Rajmarju Bögeju za nadaljevanje dela, s katerim smo skupaj pričeli z, v poročilu o davčni zmogljivosti eh, Evropske unije oziroma evroobmočja. Kolega v eh, poročilu pozivata k rednemu poročanju Evropske komisije Evropskemu parlamentu eh, o Evropskem skladu za strateško vlaganje. Mislim, da moramo to vsi zagovarjati. Zagovarjati moramo močno vlogo Evropskega parlamenta. Strinjam se tudi z pogojevanjem in seveda mora biti pogojevanje jasno zastavljeno. Govorim o makroekonomskem pogojevanju, kmalo bom spregovoril tudi o podrobnostih. Potem pa je tukaj še en politično izjemno pomemben element in sicer pogojevanje v zvezi z spoštovanjem evropskih vrednot, eh, načela pravne države. Eh, in tukaj gre tudi za zagotavljanje pomoči, eh, morebitne pomoči državam, ki so v postopku v skladu z členom 7. In to je politično vprašanje, na katerega bo potrebno dati odgovor v naslednjih tednih. Sedaj pa naj eh, vas upozorim na nekatere točke, kjer eh, bi rad nadaljno razpravo z kolegi in z soporočevalcema oziroma kjer bi rad nekaj pojasnil. Najprej eh, kodeks konvergenčnosti. To pobudo sicer pozdravljam, vendar pa to ne more nadomestiti obstoječe davčne zakonodaje in eh, spoštovanje kriterijev konvergenčnosti mora biti povezano z spoštovanjem eh, davčnih eh, določil. Torej državi je potrebno pomagati, če se znajde v težavah, ampak le, če spoštuje pravila, ne zato, ker je prekršila pravila. In vprašanje za soporočevalca je sledeče. Zapisali ste, da naj bi kodeks konvergenčnosti temeljil na določenih kriterijih. Ali bi nam lahko podrobneje povedali, kaj natančno mislite s tem? Drugič, predlog komisije vsebuje tudi koncept izplačila obrestnih mer in uh, ta izplačila naj bi bila povezana z razpoložljivostjo sredstev, vendar pa sta eh, poročevalca to navedbo izbrisala. Torej, odkot eh, naj bi dobili sredstva, če razpoložljivih sredstev ni, to me zanima. Seveda je potreba poskrbeti za izplačilo, ampak najprej moramo imeti na voljo sredstva, potem pa zavarovanje. Tudi to eh, je bila zelo sporna tema, ko smo sprejemali davčni svežen in eh, je eh, davčne zakonodaje. Skladnost in soporočevalca tega predloga tudi nista ustrezno popravila. Gospod eh, Böge, pogrešam tudi podpis ELS pri tem poročilu, zelo jasno pa sem prepoznal podpis SND. Zakaj sem dejal, da gre za zavajanje? Zato, ker gre za zaščito vlaganj pri velikih asimetričnih šokih, ampak eh, ta mehanizem je utemeljen z finančno krizo. In finančna kriza je bila simetričen šok. Finančna kriza je prizadela vse države članice Evropske unije. Nobene asimetrije ni bilo pri tem. Da sedaj govorimo o asimetričnih šokih in eh, da je kriza v uvodnih izjavah predstavljena kot asimetrični šok, eh, je povsem eh, neupravičena. In za kohezijsko politiko očitno potrebujemo asimetričen šok, ampak finančna kriza to ni bila. In v tem poročilu nihče ni poskušal niti definirati asimetričnega šoka. Poleg tega je ta osnutek eh, tudi usmerjen proti načelu svobodnega trga. Eh, gre za načrtovanje trga, kajti predviden je avtomatični instrument in nihče nima namena, da bi razmišljal eh, tudi o dobičkonosnosti posameznih projektov. Gre zgolj za obseg ne pa za dobičkonosnost. In to s tržnim gospodarstvom nima sploh nobenega opravka. Ne strinjam se tudi ne s kolegom Bögejem, eh, ko je dejal in Prvanš Beres je podala podobno izjavo, da naj eh, bi ta predlog vseboval dobro premišljen eh, mehanizem. Ne, ne strinjam se, kaj ti Mm, ta mehanizem se ne bo odzival na šoke, ampak na odziv uh, tržnega gospodarstva. Torej, šok, ki bo prizadel določeno državo, uh, bo lahko manj prizadel uh, državo članico z prožnim trgom delovne sile, kjer so bile izvedene strukturne reforme in tako naprej. Bolj pa bo prizadel tisto državo članico, ki je bolj rigidna in v kateri strukturne reforme eh, niso bile izvedene. To pomeni, da bomo s tem mehanizmom nagradili tiste države, ki niso opravile svojih nalog. Torej, tukaj gre za napačne vzpodbude. In še zadnja pripomba, gospod predsedujoči. Nihče ni razmislil o tem, kakšen bo odnos med eh, javnimi vlaganji, ki naj bi imela evropsko dodano vrednost in pa med zasebnimi vlaganji, ki naj bi jih eh, financirala Evropska investicijska banka. Eh, in to v tem poročilu sploh ni upoštevano. Torej, to je nepremišljen predlog, ki zavaja in ki je v nasprotju z tržnim gospodarstvom. Thank you. Thank you for... Najlepša hvala. Hvala lepa, da ste nam socialistem dali upanje. Kajti očitno je mednarodni denarni sklad eh, socialistična organizacija, eh, ZDA je socialistična država, torej živimo v socialističnem svetu, pa se tega sploh ne zavedamo. Ampak eh, vedno se je dobro naučiti česa novega. Urma spajt. No, ne. Uh, hvala lepa gospod predsedujoči glede na moja prejšnja prispevka lahko rečem da je to občutljiva tema v skupini alde prihajamo seveda iz uh, različnih držav imamo različna kulturna ozadja in uh, zaradi tega tudi naš pogled na to temo različen prioriteta. Tudi za nas je makroekonomsko pogojevanje. To pomeni, da moramo v to poročilo vključiti delitev tveganja in pa omejitev tveganja. O tem pravzaprav govorimo. Številni člani moje skupine pa menijo, da bi morala obstajati tudi povezava med strukturnimi reformami, eh, davčnim svežnjem in pa eh, vzpostavitvijo tega novega mehanizma. Naj vam eh, razložim sledeče. Predsednik Obama je pred nekaj leti rešil podjetje General Motors ampak eh, ni eh, rešil mesta Detroit. Kaj te? Za sprožitev federalnega oziroma za omejitev federalnega dolga ZDA so se dogovorili, da ne bo reševanja nobene zvezdne države v ZDA. Torej gre za razmislek o tem, kako bomo eh, zastavili eh, ta naš projekt. In eh, naša skupina bi rada določeno pogojevanje v zvezi s tem mehanizmom. Najlepša hvala. V imenu zelenih Hortis Soli. Thank you, chairman, and with your permission I might take... Hvala lepa. In uh, odzel bom eh, tudi eh, dve minuti svojemu kolegu Lamberju, če dovolite. Je eh, to posojilo ali je to darilo? No, zdaj ste mi vzeli 20 sekund. Na kratko bi rad izpostavil pet točk. Prva točka se nanaša na obseg. 30 milijard za obdobje 2020 do 2027 je premajhen znesek, nezadosten znesek, če želimo z tem zagotoviti instrument za Evropsko unijo, e, da se uspešno spopade z asimetričnimi šoki. Torej vse en odstotek bruto družbenega proizvoda evroobmoče bi moral e, znašati ta znesek, kar pomeni 120 milijard. In to pomeni približno toliko sredstev, kot jih predlagata soporočevalca v svojem predlogu spremembe 19. Potem eh, pa eh, naj eh, bi posojilom dodali tudi izplačila sredstev, potem je tukaj pogojevanje. mislim, eh, da bi morali imeti eh, tudi eh, okoljske pogoje, zato da bi dosegli cilje Evropske unije do leta 2020 in menimo, da je potrebno tudi pokojevanje v zvezi z načelom pravne države. Tretjič, kazalniki. Kazalniki. Kazalniki ki se uporabljajo za sprožitev eh, tega programa, eh, bi morali biti natančnejši. Mislim, da eh, so ti kazalniki preveč omejujoči, predvsem za tiste države, ki so imele visoko brezposelnost, še prav posebej v zadnjih petih letih. Samo en pogoj bi za nas bil uh, primeren za sprožitev mehanizma. Ali pa bi morali uh, izključiti države članice, ki imajo višjo brezposelnost uh, od povprečja evroobmočja iz izpolnjevanja teh dveh pogojev. Potem pa narava vlaganj seveda menimo, da eh, bi morali vključiti ozelenitev in poleg tega potrebujemo tudi možnost, da vključimo določene socialne in zaposlitvene elemente. In potem še javni dolg, verjamemo, da bi morali prispevke držav članic izuzeti iz javnega dolga, tako da bi povečali uh, sredstva za zagotovitev uh, kapitala za ta mehanizem. Uh. Najlepša hvala. Gue, je kdo v dvorani, ne? EFDD tudi ne vidim. ENF. Marko Zani. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Čisto na kratko. Bom skušal izpostaviti tiste točke, zaradi katerih menim, da ta predlog ne bo rešil nobenih problemov znotraj evroobmočja. Zdi se mi, da gre za še en poskus rešitve strukturnega problema. Gre za zdravljenje tumorja z aspirinom. Tri temeljne točke. Prvič, se strinjam s kolegom Ljukejem, da je ta instrument neprimeren za odgovor na asimetrične šoke, poleg tega, pa sploh ni primeren za odziv eh, na šoke, kot eh, je bila zadnja kriza, ker ti to ni bil asimetričen šok. To je bil šok, ki je prizadel celotno evro območje, seveda na različen način. Druga točka. Še enkrat poskušamo z davčnim instrumentom rešiti del problema ali pa problem, ki se v normalnih državah rešuje z monetarnimi politikami. Centralne banke nadzorujejo raven brezposelnosti in se na to odzivajo, kadar eh, ta raven ni v skladu z pričakovanji. Mi pa poskušamo ta problem rešiti z drugim instrumentom in pri tem seveda ne moremo biti učinkoviti. In potem eh, je naslednja točka pogojevanje pogojevanje tega instrumenta bo povzročilo njegovo neučinkovitost, kaj ti države članice bodo zadržane pri uporabi tega instrumenta, tudi če ga bodo potrebovali. In še zadnja točka povečati želite prispevke držav članic, čeprav posebej tistih, eh, ki so v zadnjih letih najbolj podprle inštitucije Evropske unije. Sedaj želite, da te države članice namenijo sredstva za instrument, ki zagotovo ne bo rešil strukturnih problemov, ki jih ima trenutno Evropočje. Najlepša hvala. Hvala lepa. In sedaj prehajamo k prosti razpravi. Gospod Kalvišan Bon, gospod Fernandez, Medoša. Calvet-Chambon. Dobro, gospod Calvet-Chambon. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Tri ideje bi oblikoval. Vem, da nimamo veliko časa. Prvo uh, idejo je navdahnil govor gospoda Lukeja. Uh, tu je šlo za eh, simetrični šok za Evropo oziroma za evroobmočje, ampak znotraj eh, tega območja pa je prihajalo do asimetričnih eh, šokov. Moj sodržavljan iz Aldeja je govoril o mm, različnih primerih, ampak Kaliforniji pa so močno pomagali, tudi če mestu Detroit niso pomagali. In zakaj to govorim? To gre v pravo smer. Izpostavil bi samo dvoje, zato ker eh, eh, gledam na stvar eh, z vidika zaposlovanja. Prvič, tu gre za popolnoma smešna denarna sredstva na ravni celotne Evropske unije. In če si pogledamo samo eh, to, kar je bilo namenjeno Irski pri zadnji krizi, vidimo, da je ta vsota za celo Evropsko unijo bistveno nižja za ta avtomatski sistem. Mene eh, tudi skrbijo eh, socialni učinki. In če interveniramo na področju uh, eh, popraševanja, potem se je treba osredotočiti na socialne vidike. Naprimer, če si pogledamo revščino. In eh, zakaj to izpostavljam? Zato, ker bi eh, res želel čestitati poročevalcema za odlično upravljeno delo. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa, predsedojoče. Kar je najpomembnejše pri tem predlogu, je to, da avtomatičen uh, mehanizem. S tem eh, sistemom jamstva eh, naložb zagotovimo daljši, daljše življensko obdobje teh naložb. In na ta način s tem sistemom jamstva naložb, bomo morda eh, lahko izgubili eh, ta avtomatičen vidik. Kajti imamo določen čas, ki poteče med eh, začetkom odločitvijo in pa dejanskim prenosom sredstvem. evropska sredstva morajo iti eh, v smer popraševanja, eh, če želimo, da bo vsa sistem dejansko avtomatičen. In na ta način bomo lahko eh, zagotovili določeno raven popraševanja in s tem avtomatsko regulacijo sistema. Če se navežem na prejšnjo razpravo v zvezi z eh, stabilizacijo sistema, z eh, naložbami, eh, potem moramo zagotoviti način, kako bo program Invest EU lahko zagotovil, da bodo zasebne naložbe veliko hitrejše in če želimo preprečiti te proticiklične učinke, moramo ukrepati tudi na ravni popraševanja. Žal. Hvala lepa, čestitam obema poročevalcema, ki že tri leta zelo odločno delata na tem pomembnem vprašanju. In njune napore je treba podpreti. Njihovo strokovno znanje močno občudujem me pa je razočaral predlog komisije. Evropska komisija je zopet dala na mizo instrument, ki eh, ne eh, ustreza izzivom glede na vsa vprašanja, ki se pove, povezujejo z upravljanjem evroobmočja, ugotavljamo, da mm, imamo seveda monetarno politiko in tako dalje, ampak imamo tudi vse nacionalne politike in upravljanje evroobmočja je izredno, izredno ranljivo in 30 milijard eh, ni eh, eh, znesek, s katerim se lahko odzovemo na krize. To ni nič. 30 milijard. zagotovimo vsaj politična sredstva za to, da se lahko eh, odzovemo na takšne okoliščine. Še enkrat se zahvaljujem poročevalcama, ki bo storila vse, kar eh, je v njuni moči, ampak eh, moramo pozvati naše vodilne, politične vodilne, da se resnično spremeni paradigma. Hvala lepa. Ja, eh, razumem, da imamo samo še pet minut eh, in eh, Juan je povedal že predvsej tega, kar sem želel sama poved sam povedati. Glede tehničnih vidik, vidikov zmogljivosti absorpcije teh asimistričnih šokov, glede tega se mi zdi zelo pomembno, da imamo takšne avtomatične stabilizatorje, ki se jih sproži avtomatično vse to ni nekompatibilno s tem, kar eh, smo že povedali, ampak eh, želel bi, da poročevalca razmišljate o tem, kako lahko na najbolj učinkoviten način eh, odgovorimo na oziroma sledimo cilju, ki smo si ga zastavili. Sedaj pa dajem zelo na hitro besedo še komisiji. Hvala, zahvaljujemo se obema poročevalcema za eh, ta zelo eh, pozitiven pristop eh, k predlogu komisije. Dobro sta razumela, kaj je tu v igri. To je prvi konkreten korak eh, evropskih inštitucij v smeri avtomatskega izraza solidarnosti v primeru, da bo Evropska unija soočena z asimetričnimi eh, šoki. In eh, tu imamo prilagoditveni mehanizem. Zelo na hitro tu imamo države, naprimer, ki so z davčnega vidika zelo dobro upravljene, ki pa se na to znajdejo v nepričakovanih okoliščinah, ki potrebujejo eh, strukturno pomoč in eh, to so države, eh, ki jim želimo pomagati. Do teh avtomatičnih, do teh asimetričnih šokov bo prihajalo, imamo nekatere. Um, Eh, vzhodnoevropske države v evromočju, ki, ki so soočene z eh, težkimi geopolitičnimi eh, okoliščinami. To je samo en primer. Zahvaljujem se poročevalcema zlasti na delu, ki se nanaša na pomoč brezposelnim. V prestolnicah se mi zdi, da je ta ideja vedno bolj sprejeta. Eh, in da bomo lahko delali še na tej pobudi. Komisija bo zelo konstruktivno eh, gledala na vse te predloge, bo poskušala delati v to smer, moramo spoštovati pravno osnovo, moramo zagotoviti, da eh, ta pomoč brez poselnim ne bo um, um, interferirala z drugimi. Um, drugimi instrumenti, vključno z nacionalnimi eh, sistemi za brezposelnost, ampak bomo delali z vami in z nacionalnimi parlamenti, če je to smer, ki jo želite obrati. Ampak to ni edini instrument za boj proti eh, krizi, tu gre za stabilizacijo javnih eh, naložb. Preden država pride v krizo, eh, moramo delati z obstoječimi instrumenti znotraj obstoječega večletnega finančnega okvira, ampak mislim, da bodo ti instrumenti lahko igrali pomembno ulogo in da bodo lahko stabilizirali 10 odstotkov teh ja-, javnih sredstev. V vsakem primeru mislim, da gre eh, to v pravo smer. Na koncu naj povem, da pozdravljamo tudi zelo jasna pojasnila gospe eh, Beres eh, v zvezi z pogoji za sprožitev tega mehanizma. To pozdravljamo. Moramo zagotoviti, da se bo ta eh, mehanizem uporabljal zlasti za najbolje upravljane države z vidika fiskalne politike. Hvala lepa, hvala predsedujoči, zelo na kratko. Eh, Najprej o uh, glasovanju. Moja skupina ni eh, glasovala enotno. Ampak podprli so moje stališče in tega sem zelo vesel. Uh, kar pa zadeva zavajanje. Uh, glede na izjave mednarodnega denarnega sklada, eh, na izjave gospoda Fjörsta iz Minhenškega inštituta in eh, drugimi izvedenci, mislim, da je naš pristop pravilen. Seveda eh, nisem sam študiral tega, tako da kaj več ne morem povedati, ampak ekon ni naravoslov, je toliko že vem. kodeks konvergenčnosti. Kolega Morešan je želel pojasnilo. Ja, razumem vašo eh, pripombo, seveda bi lahko to jasneje zapisali, ampak eh, za to merilo brezposelnosti smo se odločili tudi zaradi tega, ker je svet eh, skupaj z izvedenci dejal, da bo ta metoda najbolje delovala, če uporabimo eh, avtomatični instrument oziroma instrument avtomatične sprožitve. To, kar smo želeli doseči z predlogi sprememb, eh, nikakor ni zavarovanje za brezposelnost. To je sporna točka. O tem smo govorili že, ali nimate tolmačenja? Torej, jamstvo za brezposelnost, tukaj bi lahko navedel tudi izvedence. Dobro, bom nadaljeval v angliščini, če ni tolmačenja. No, ta schema jamstva za. Uh... It, but it was something we at this point